Zdaj pa nadaljujemo z zasedanjem parlamenta, ki se je prekinilo 19. aprila. Zapisnik z 19. aprila je porazdeljen. Ima kdo kakršen koli komentar? Če ne,